2022 eh, bomo torej nadaljevali z eh, postopkom. Pristojni organi eh, so poslali spremembe treh besedil in te spremembe bodo sprejete, če nobena poslanska skupina oziroma vsaj minimalno število poslancev ne bo zahtevalo glasovanje vsi, eh, vsa ta besedila so na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta.